prispevek žensk, torej uspešno delo jutri eh, ob obeležitvi tega eh, dneva. Eh, sedaj pa pozdravljam na obisku pri nas predstavnike Mjanmara, ki so tukaj zato, da se predvsem ukvarjajo z proračunskim nadzorom. Poleg Mjanmara pa so z nami tudi predstavniki Šrilanke. Veseli smo, da ste danes z nami in vam želimo uspešno delo